prejela skupine GUE in sicer, da želijo imenovati osebo za članstvo v odboru. To bomo tudi zapisali v današnjem zapisniku. Če komentarjev v zvezi s tem ni, potem sklepam, da se s tem strinjate. Hvala lepa.